Imam več najav. Zapisnik včerajšnjega seje je na voljo ali imamo kakšen komentar? Ne. Torej je sprejet. Monsieur, vous avez une motion d'ordre. Postupkovno vprašanje, gospod. Nous vous écoutons. Kjer, kjer je prez, ethela, na milisu, Hvala lepa. Nekaj osebnega želim povedati. Nekaj stvari je bilo povedanih, ki niso resnične. Gospa Cimer je dala predlog, da bi obravnavali vprašanje ksenofobije in nasilja. Je dejansko prišlo do demonstracije v Atenah, ni bilo jasno povedano, kaj se je dogajalo, širile so se laži. Šlo je namreč za obletnico praznovanja treh junakov, ki so umrli leta 96. To je, bila, to je bil dogodek, ki ga je mm, vlada prepovedala. Smo si zabeležili, sedaj pa gremo naprej.